Ah. Genau. genau. Please, could you please? Ja, wir beginnen mit der Anhörung. Začeli bomo z predstavitvijo gospoda Štefana. Lepo prosim, da zapustite dvorano v tišini. Hvala. Izvolite, beseda je vaša. Za vašo predstavitev. gospod predsednica, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor, gospe in gospodje. V čast mi je, da sem danes tukaj. Jaz sem romunski kandidat za članstvo v Evropskem računskem sodišču. Razprava z vami je po mojem mnenju odlična priložnost, da predstavim svoje poklicno ozadje v okviru te kandidature. Najprej bom na kratko predstavil nekaj vidikov svoje poklicne kariere, potem pa bom z veseljem odgovoril na vsa vprašanja, ki jih boste imeli. Večino poklicnega življenja sem namenil izključno delu v interesu javnosti, kako je navedeno v mojem življenjepisu. Temu sem namenil 22 let. Bil sem tudi član odbora za proračun v romunskem parlamentu, najprej v senatu, potem pa v spodnjem domu. Ukvarjal sem se z usklajevanjem dejavnosti v zvezi z parlamentarnim nadzorom upravljanja skladov in to je vključevalo specifične postopke, kot so javne predstavitve, analize in ankete. Bil sem odgovoren za upravljanje z parlamentarnimi postopki v zvezi z sprejetjem vladnega proračuna in proračuna za socialno varnost. Prav tako pa sem se ukvarjal s proračunom obeh domov parlamenta. To pomeni, da sem tesno sodeloval z romunskim računskim sodiščem. Prav tako sem vodil ocenjevanje in razpravo o posebnih poročilih o izvajanju proračuna in predstavil sem ta poročila namreč poslancem v Romuniji. Prav tako sem usklajeval pripravo in izvajanje javnih politik na nacionalni ravni na številnih gospodarskih in finančnih področjih, vključno s obdavčevanjem, finančnimi trgi, monetarno politiko, posojili in naložbeno politiko. Postopek izvajanja proračuna je potekal na osnovi tehničnih poročil, ki smo jih sprejeli v okviru institucionalnega dialoga s predstavniki Romunskega računskega sodišča. Upoštevali smo poročila, sklepe in mnenja revizijskih ekip. Sodeloval sem s to institucijo in to pomeni, da sem okrepil svoje znanje o načelih in mehanizmih dobrega računovodskega in revizijskega postopka, predvsem pa se zavedam, kako pomembno je zagotoviti ustrezno upravljanje z javnimi sredstvi. Prav tako sem sodeloval v postopku posodobitve romunskega računskega sodišča. Ustavni in pravni profil smo uskladili z evropskimi in mednarodnimi standardi ter dobro prakso. Bil sem tudi ministr za javne finance. In v tem okviru sem imel priložnost pokazati svoje sposobnosti na področju upravljanja z javnimi financami. Pridobil sem veliko izkušenj na področju priprave fiskalne in proračunske strategije, načrtovanja proračunov, upravljanje z prihodki na državni ravni, državno blagajno, upravljanjem državnega dolga, pripravo carinske politike in sorodne zakonodaje. Sodelovali smo tudi z mednarodnimi finančnimi institucijami, spodbujali smo izvajanje javnih eh, postopkov oziroma postopkov javnih naročil. Upravljali smo z schemami državne pomoči, upravljali pa smo tudi z javnimi naložbami. Vendar to seveda ni vse. Bil sem ministr za javne finance, bil sem tudi poslanec in to je veliko dodalo k izkušnjam, ki sem jih potreboval za to, da sem lahko izpolnil svoje naloge kot namestnik premijeja. In v tej funkciji pomeni, da se ukvarjam predvsem z gospodarskimi politikami in strategijami, prav tako pa se ukvarjam z harmonizacijo in optimizacijo medinstitucionalnega sodelovanja. Vse življenje, vse poklicno življenje sem namenil javnemu interesu, v okviru romunske uprave in mislim, da bi vi lahko to obravnavali kot prednost in kot dokaz, da spoštujem načela standardov in načela in standarde profesionalizma in neodvisnosti. Gospa predsednica, spoštovani poslanke in poslanci, gospe in gospodje, zdaj pa se bom obrnil naprej upam, da me boste potrdili. Povem vam lahko, da sem pripravljen sodelovati z vami vsemi. Vi ste člani tega odbora, kajti to je v interesu obeh institucij. Zagotavljam vam, da bom prišel sem, kadarkoli me boste poklicali. Sam sem namreč prepričan, da delo in dejavnosti računskega sodišča ne morejo biti popolne, če ne sodelujemo z Evropskim parlamentom. V okviru pogodb namreč parlament podeli razrešnico komisiji pri izvajanju proračuna. Odločil sem se, da spremem ponudbo, da uložim kandidaturo za to, da bi postal član sodišča, zato ker želim ponuditi svoje zmogljivosti in sposobnosti, Vsem tistim, ki želijo sodelovati z mano, zato da bi zagotovili dobro delovanje te zelo pomembne institucije. Mislim, da imam veliko poklicnih izkušenj, ki sem jih pridobil, ko sem delal na nacionalni in mednarodni ravni. In zato lahko prispevam k izvajanju aktualne strategije sodišča za obdobje 2016-2020. Prav tako lahko okrepim njegovo vlogo, vključno na področju sodelovanja z višjimi nadzornimi organi držav članic. Mislim, da Evropsko računsko sodišče ne sme delati samo s pomočjo sodelovanja z nadzornimi organi držav članic ali nadzornimi organi Evropske unije ampak mislim, da bi morali iskati tesnejše sodelovanje tudi z drugimi višjimi nadzornimi organi v okviru EU. Zato, ker morajo ti organi seveda biti neodvisni in to bi lahko pomenilo, da bi bili bolj, bolj uspešni na tem področju. To bi lahko pomenilo, da bomo mi na računskem sodišču bolje izobraženi, da bomo imeli boljše informacije, da bodo poročila boljše kakovosti in to bi ustvarili tudi nove priložnosti za to, da bi imeli zelo smotrne revizije. In to pomeni, da bi lahko našli hitrejše in bolj primerne rešitve za vprašanja, s katerimi se sooča naša družba ta trenutek. Gospa predsednica, spoštovani poslanke in poslanci, tukaj bom sklenil svojo kratko predstavitev, ampak najprej želim povedati, da se vam zahvaljujem za vaše delo in zagotavljam vam, da želim delati z vami in za računsko sodišče. To bi bil za me privilegij. Če me boste potrdili, bom delal visoko kakovostno in sprejel bom svoje prihodnje odgovornosti, upošteval bom evropski interes in delal bom v korist vseh evropskih državljanov. Upam, da bom postal član Evropskega računskega sodišča in zagotavljam vam, da bom strogo spoštoval načelo neodvisnosti in objektivnosti. To sta lasnosti, ki sta potrebni za izvajanje te funkcije. Vem, da nič ne sme ovirati moje neodvisnosti, objektivnosti ter profesionalizma in nepristranskosti. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa sem pripravljen odgovarjati na vaša vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tarant ima besedo, on je poročevalec. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Gre za postopek javne predstavitve kandidata mm, za člana računskega sodišča. No, to ni ameriški kongres, tukaj ne velja, da vse, kar lahko rečete, lahko uporabimo mi proti vam, hvala za predstavitev. Jaz uh, sem študiral v sovjetskem šolskem sistemu in vem, kako težko je bilo imeti dostop do tujih jezikov. Edini tuji jezik je bil ruščina. Hvala, da ste uporabili francoščino in angliščino. Kajti, ko smo se srečali pred tremi tedni, ste uporabili tolmače. Dobro, kakorkoli že. Zdaj pa vaša vloga v prihodnosti v funkciji člana računskega sodišča. Imam štiri vprašanja in potem morda še kakšno dopolnilno vprašanje, odvisno od vaših odgovorov. Najprej me zanima naslednje. Predvsej legalistično ste se lotili 19. vprašanja, Tam vas sprašujemo o vašem mnenju, o tem, kako menite, da bo potekala današnja javna predstavitev. Vi tam pravite, da pač odloča svet. Mene pa zanima, kaj menite o vlogi Evropskega parlamenta. Upoštevajte namreč, da je parlament edini neposredno izvoljeni predstavnik eh, volje ljudi. In drugo vprašanje v zvezi z vašimi poslovnimi interesi. Dejali ste, da ste vključeni v določena podjetja, ampak da nimate odločujoče vloge. Zanima me, o čem govorite, zanima me, za kakšna podjetja gre in zanima me tudi, ali ta podjetja prejemajo evropska sredstva iz eh, enega ali drugega programa. In tretjič, še eno vprašanje imam. Ne znam sicer rumunščine, ampak eh, kolikor berem, v časnikih je eden velikih problemov v vaši državi korupcija zanima me, ali lahko odboru poveste, kakšne dosežke imate kot namestnik premijeja na področju preprečevanja te bolezni, če lahko tako rečem. Pa še zadnje vprašanje. Zakaj nasprotujete kandidatki za Evropskega javnega toživca, gospe Kovezi? Zakaj tako zelo nasprotujete kandidaturi te osebe, kajti ona je zelo znana kot uh, borka proti korupciji? Hvala. Izvolite, gospod Štefan. Hvala, gospod Tarant za vaše vprašanje. Štiri vprašanja, zelo različna. Odgovoril bom na kratko na vsako od teh vprašanj. Najprej, kar zadeva vprašanje 19. Odgovor, ki sem ga podal, tudi meni ni všeč. Ampak vsi moramo spoštovati institucije, spoštovati moramo predvsem tudi seveda, parlament. Parlament je institucija, ki je najbolj reprezentativna v demokratičnih strukturah. Tudi jaz sem več kot 20 let poslanec in to verjamem, ampak jaz sem moral podati odgovor v skladu z pogodbo, kakor ste tudi vi povedali. Mislim, da gre tukaj za zakonodajo. Računsko sodišče, kakor velja na ravni držav članic, ima specifično vlogo. Jaz upam, da bi parlament lahko imel tukaj več vloge in upam, da bo parlament pridobil to pravico na evropski ravni, če se bo zakonodaja kdaj spremenila, zato ker si to zasluži. Še enkrat torej, odgovor mi ni všeč, ampak izbiro sem imel, ali bom spoštoval institucijo, ali bom spoštoval zakonodajo. In to pomeni, da izbire praktično ni bilo, kajti držati sem se moral črke zakona, kar zadeva ta postopek. Lepo prosim, ne jemljite tega kot eh, znak nespoštovanja tega odbora ali Evropskega parlamenta. Kaj ti? 22 let sem bil poslanec, bil sem član tudi odbora za proračun, sodeloval sem na predstavitvah kandidatov in tako naprej. In vedno je odbor v parlamentu sprejemal to odločitev vendar zakonodaja na evropske ravni je drugačna, zato mislim, da bi se nekoč lahko spremenila. Kar zadeva drugo vprašanje v zvezi z podjetji, v katerih imam deleže. V vprašanju sem to navedel, ampak gre za manjše deleže, To pomeni, da nimam besede pri odločanju, dobim pa dividende. To pomeni, da ne sodelujem pri upravljanju s temi podjetji, prav tako nimam besede pri strateških vprašanjih za ta podjetja. Moj delež je od 1 do 10 odstotkov, torej sem 1 do 10 odstotni lasnik teh podjetij ampak mislim, da nobeno od teh podjetij ne prejema sredstev iz EU. Eh, e Odgovor je torej ne. Zdaj pa še tretje vprašanje. Izjava v zvezi z finančnimi interesi od leta 2003 na spletni strani Romunskega parlamenta objavljam svoje finančne interese, to je javno in to lahko preverijo vsi, ki si to želijo. moj prispevek k preprečevanju korupcije v Romuniji. To ni vprašanje, ki bi ga želel slišati, ampak poskusil bom na to odgovoriti. Vendar lepo prosim, da upoštevate kandidata za računsko sodišče prosim, da upoštevate mnenje kandidata. Tukaj ne govorim v imenu romunske vlade. Ne samo kot namestnik premije, ampak tudi kot finančni minister, kot eh, poslanec, kot eh, vodja oziroma predsednik odbora in kot poslanec v obeh domih parlamenta, sem si prizadeval za to, da bi uvedli potrebne mehanizme na področju pravosodja, zato da bi se lahko borili proti korupciji. Zadeva je kompleksna, zato je treba to obravnavati z več vidikov. Jaz lahko rečem, da me je predvsem zanimala zaščita javnega interesa na nacionalni pa tudi evropski ravni. kot sem dejal v svoji predstavitvi, sem se predvsem posvečal modernizaciji računskega sodišča v Romuniji. Mi smo zelo uspešni in to je lahko model, ki bi ga lahko uporabili tudi v drugih državah članicah. Naši rezultati so dobri in Sodeloval sem tudi pri tem, da bi zagotovili dobro delovanje vseh sistemov in mehanizmov v moji državi. Izvajali smo naprimer mm, revizijske sisteme, mislim, da smo bili uspešni in uh, mislim, da so rezultati konkretni. Zmanjšali smo nepravilnosti, uh, korupcijo in goljofije. In eh, to je mogoče videti tudi v statističnih podatkih zadnjih let. Ampak povedati vam želim tudi, da je Romunija ena prvih držav članic, ki je podprla projekt Evropskega javnega toživca. To je bil močan signal romunske vlade. To je bil signal evropski ravni. Želeli smo podpreti evropskega javnega toživca in tudi te dejavnosti. Mi smo torej ena prvih držav, ki je podprla to institucijo. Ta institucija bo imela zelo pomembno vlogo pri zaščiti evropskih sredstev. Zastavili ste mi tudi vprašanje v zvezi z romunsko kandidatko, to je gospa Köveši, ona je kandidatka za Evropsko mm, generalno javno tuživko. Gospa Köveši je vložila kandidaturo za to funkcijo. Jaz sem kandidat za drugo evropsko funkcijo, In zdaj morda ne bi bilo posebej elegantno, če bi podal svoje mnenje v zvezi s to kandidatko. Ono kandidatura za neko drugo funkcijo. Ampak povem vam lahko, da jaz osebno menim, da gre za razpravo med Evropskim parlamentom in svetom. Ne gre za torej nacionalno vprašanje. Ampak oseba, ki bo imenovana, bo morala imeti to sposobnost, da bo ta urad usposobila. Izkušnje gospe Kövesi morda kaže na to, da bi lahko bila uspešna na tem področju, vendar mislim, da bo treba oceno uspešnosti delovanja Evropskega javnega toživca opraviti zelo previdno. Mislim, da je prav, da imamo ta dialog, da imamo to oceno in mislim, da bo rezultat takšen, kot je treba. Kaj ti, ko bo ta javni tožilec začel delovati, bomo imeli še en instrument več za to, da se bomo borili proti korupciji, goljofijam in nepravilnostim. In mislim, da se bo urad Evropskega javnega toživca lahko boril proti izogibanju davkom, proti pretihotapljenemu blagu, proti ponarejenemu denarju. In mislim, da bo ta nov organ zelo koristen na številnih področjih. Hvala. Poročevalci v senci, gospod Sarvama, izvolite. Hvala, gospod predsednica, hvala, gospod Štefan, za to, da ste se oglasili pri nas povedati moram, da sem želel biti bolj zmeren, ampak eh, nekaj, kar ste dejali, me je zmotilo. Če vas prav razumem, ste dejali, da moramo oceniti vas in vaše zmogljivosti in vaše lasnosti popolnoma ločeno od vaše vlade. Se upravičujem, gospod Štefan, ampak eh, za me in za mojo politično skupino to ni sprejemljivo vi ste namestnik premijeja vlade, ki je skoraj očitno skorumpirana. Vi spodkopavate kazensko pravno zakonodajo, pravno državo in pravosodje v Romuniji. Ne morem tega ločevati, čeprav si morda želim te zadeve moramo obravnavati skupaj, zato ker ste vi ključni igralec v tej vladi. Moje prvo in drugo vprašanje zadeva torej prav to. Najprej, kar zadeva vaš tesen odnos z vlado v vaši državi članici, me zanima naslednje. Lepo mi prosim, da mi podrobno razložite, kako boste poskrbeli, da boste neodvisni in objektivni kot član računskega sodišča, brez političnega omešavanja, bo kar rešite. Pa še nekaj bolj specifično v zvezi s tem. Glede na, te, glede na to, da imate poseben odnos z nekdanjim predsednikom vaše stranke in glede na to, da je bilo veliko kritičnih razprav v zvezi s stanjem pravne države v vaši državi članici, me zanima, kako boste vi kot član računskega sodišča obravnavali goljufije, korupcijo ali nepravilnosti, če se bo tak primer pojavil v zvezi z predstavniki vaše vlade. In tretje vprašanje je naslednje. Ne bom vas vprašal, ali vi menite, da so vaše poklicne izkušnje združljive z zahtevami za upravljanje te funkcije, prav gotovo eh, ste to, v to prepričani. Mene zanima, zakaj menite, da so vaše poklicne izkušnje združljive z zahtevami za upravljanje funkcije računskega sodišča in zakaj bi morali mi to tako videti. In še zadnje vprašanje vaš odnos z Rusijo. V življenje pisu ste navedli, da ste predsednik poslanske skupine za prijateljstvo z Rusijo in sicer od leta 2012 do 2016. Zelo me zanima, kakšen odnos imate torej z Rusijo. Zanima me tudi, če imate kakšne poslovne odnose z Rusijo. Izvolite. Frau Kollegin Ayala, als Chef. Gospa Ajala, poročevalka v Senci iz skupine SD, izvolite. Najlepša hvala za vašo uvodno izjavo. Se prevečujem, da sem malce zamudila. Bila sem namreč na drugi seji. Gre za zaslišanje v povezavi s položajem v računskem sodišču in vedno smo si prizadevali za to, da ne gre za politično razpravo oziroma politično obarvano razpravo o notranjih zadevah v državah članicah. In Prosila bi kolege, da bi to upoštevali in se strogo držali v okviru zaslišanja, ki poteka danes. Gre namreč za opravljanje dela določenega člana računskega sodišča na sodišču. Iz vašega življenjepisa je razvidno, da kadar opravljamo takšno zaslišanje ponavadi govorimo in tudi zahtevamo bolj strokovno znanje v povezavi z delom, ki ga opravlja računsko sodišče. In veliko krat um, Namesto tega upoštevamo bolj politične izkušnje, vendar pa vidimo iz vašega življenja pisa, da imate izkušnje v podjetju, ki je bilo povezano z evropskimi politikami. Sedaj v tem trenutku spodbujamo podjetja povezana z rečnim prometom in rečnim transportom. Po reviziji ustave je računsko sodišče v Romuniji doseglo neodvisnost. Zanima me, kakš, s kakšnimi težavami ste se soočili zaradi želja po doseganju neodvisnosti računskega sodišča. Podpredsednik senata je potem zagotovil jamstva in neodvisnost računskega sodišča. Zelo zanimivo se mi zdi tudi vaša povezava s skupino prijateljev izraelske države. Zanima me, kakšne so vaše izkušnje v različnih trenutkih razvoja in ustanovitve Izraela. Vidim, da ste imeli uh, tudi stike z Japonsko, Brazilijo in Armenijo. Vidim, da imate stike tudi z EDA, Islandijo, Francijo, Avstrijo in Grčijo. Zanima me, s kakšnimi težavami ste se soočili pri ustanavljanju računskega sadišča na poti do popolne neodvisnosti in seveda drugo vprašanje, kakšne nauke in zaključke ste lahko potegnili iz vašega dela v skupini prijateljev države Izrael. Gospod Štefan, izvolite. Najlepša hvala gospod Sarvama. Sveda je treba zastaviti tudi najtežje vprašanja, pojasniti je treba vse vidike. Zaradi tega mislim, da je eden od predpogojev za kandidata za Evropsko računsko sodišče neodvisnost, nepristranskost in objektivnost. Kot član računskega sodišča se moram izogniti kakršnemu koli vplivu od zunaj in to sem že dejal. Zavezan sem k totalni neprestranskosti in neodvisnosti. In to bom spoštoval, če me boste izvolili za ta položaj. Po drugi strani pa se mi zdi zelo težko izogniti, si, izogniti se kakršnim koli obtožbam v zvezi z Romunijo. sam ne poznam nobene afere v zvezi s korupcijo, v kateri bi sodeloval kakršenkoli član romunske vlade v zadnjih dveh letih. To ni povezano zgolj s korupcijo, ampak z vsemi zakonodajnimi vidiki kar pomeni način delovanja inštitucij v pravnem okviru, kar velja tudi za prihodnost Romunije. Sam na tem področju nisem strokovnjak, vendar pa lahko rečem, da dialog, ki poteka med vlado v Bukarešti in eh, komisijo, dialog, ki poteka med Romunijo in strokovnjaki iz Beneškega odbora, ima kot cilj poiskati izvedljive rešitve. In da bi pozabili na ta dvom, da Romunija ne deluje in da se tam dogajajo čudne stvari. Po mojem gre tukaj za dve ločeni zadevi. Do korupcije pride, ko oseba sodeluje z eno ali več osebami v koruptivnem dejanju ko pa gre za državo, ko gre za oblasti, ko gre za različne organe, za sodno vejo oblasti, tukaj gre za nekaj popolno druge, popolnoma drugega, zato se mi ne zdi prav, da jih označimo za koruptivne. Tukaj moramo uporabiti drugačno terminologijo, pravno terminologijo in res je, sam sem član vlade. in od tega se pač ne moremo daliti. Prej sem sodeloval tudi v koaliciji. Ravno tako ne morem sprejeti osebne obsodbe, proti meni ali proti kakršnemu koli članu vlade brez kakršnih koli dokazov. V medijih seveda govorijo o teh zadevah, vendar pa brez kakršnih koli trdnih dokazov. Govorimo o načelih in govorimo o tem, kaj želimo doseči v prihodnosti. temu moramo pritegniti tudi strokovnjake, posvetovanje in tako dalje. Zelo mi je žal, vendar nisem dobro rez, razumel vprašanja v zvezi z posebnim odnosom, ki naj bi ga gojil s predsednikom določene stranke. vsi radi povemo, da smo evropski državljani. Vsi se zavedamo tega, da imamo kot evropski državljani dožnosti in pravice. In predstavniki in zastopniki evropskih inštitucij morajo vse državljane obravnavati enako. Sam ne bom nikoli drugače obravnaval kakršnega koli evropskega državljana glede na narodnost. ko gre za delovanje znotraj inštitucije ali v kakršnem koli drugim kontekstu. Če verjamemo v evropske vrednote, potem moramo razumeti, da imajo vsi evropski državljani enake pravice in enake dožnosti. Če če nekdo iz katere koli države članice počne neetične stvari, ki so v nasprotju z zakonom, če sodeluje v koruptivnih dejanjih, potem morajo za to plačati, ne glede na to, odkot prihaja. Omenili ste izkušnje, ki jih imam ki bi mi lahko koristile na mojem novem položaju. Za to zaslišanje sem se temeljito pripravil, prebral sem veliko dokumentov, in tam piše, da član računskega sodišča ni nujno strokovnjak za revizijo. Revizori so strokovnjaki, so poklicni revizori, ki morajo natančno poznati postopke, metodologijo in jo morajo znati tudi izvajati. Član računskega sodišča pa ni nikoli neposredno upleten v postopek revizije. Seveda načrtuje pri načrtovanju, pri oblikovanju strategij, pri pisanju poročil, sodeluje v različnih dejavnostih, ko gre za posodabljanje norm in pravil znotraj računskega sodišča. Član računskega sodišča mora seveda poznati vsaj teoretično, način oblikovanja predpisov in standardov, ki se uporabljajo pri reviziji. Menim, da z mojimi izkušnjami v odboru, ki je sodeloval z računskim sodiščem v Romuniji, sem dobil dovolj izkušenj, da bi lahko na pravilen način izvajal moje delo na položaju v računskem sodišču. Predsedoval sem skupini prijateljev, šlo je zgolj za kulturne izmenjave. V Romuniji, ne vas spomnim na to, imamo predele, kjer živijo pripadniki ruske manjšine. In ta skupina prijateljev se ukvarja predvsem s tem, z gojenjem kulturnih in prijateljskih vezi. Z Rusko federacijo pa poslovno nisem sodeloval in tudi ne bom. Res je. Posodabljanje ustave ni bilo lah, lahka naloga, vendar pa smo to morali storiti, zato da smo lahko vstopili v Evropsko unijo. Zato smo se morali odločiti za enega od modelov. Odločili smo se za model EKA, ki ga uporablja Evropsko sodišče, nismo se pa odločili za klasični model. Veliko smo razpravljali o tem, na koncu pa je prevladal evropski model. Zaradi tega nas v Romuniji še vedno zelo kritizirajo, ker pravijo, da bi bil prejšnji model boljši devet let po novi ustavi imamo neodvisno ustanovo, ki je tudi finančno neodvisna, nihče ne posega v oblikovanje proračuna, nihče ne posega v načrtovanju revizij, ima svobodo pri pisanju poročil, objavljanju poročil, ne da bi v to posegla kakršnakoli oblast v romunski državi. Edina ustanova, ki lahko sodeluje z računskim sodiščem, je parlament. Glede mojih, eh, mojega delovanja v skupini prijateljev Izraela, tukaj vam lahko odgovorim podobno kot prej. Imamo veliko Romunov, ki se je selilo iz Romunije v Izrael, Tukaj poteka veliko kulturnih vezi. Veliko razpravljamo o diplomatskih in kulturnih vezih znotraj te skupine. Hvala. Ja, danke schön. Ich habe jetzt ein Zeitproblem, weil wir... Najlepša hvala. Sedaj imamo težave zaradi omejenega časa. Sedaj bi morali začeti tudi že z drugim zaslišanjem. V skladu s poslovnikom lahko dam čas za govor tudi polnopravnim članom in nadmestnim članom, sedaj pa moram čas omejiti na eno minuto. Gospod eh, Štefan, šest let ste delali kot predsednik družbe. Zanima me, zakaj ste se odločili sploh za to, da boste postali član računskega sodišča v primerjavi s položajem podpredsednika, predsednika vlade ali ministra, je to dosti nižji položaj. Omenili ste gospod Kveši, ki je postila zelo dober vtis na nas, ko smo jo tukaj zaslišali za položaj evropske tožilke, zdaj pa sploh ne more več zapustiti svoje države. Če bo izvoljena zasedela položaj, ste v stanju dobrega in konstruktivnega sodelovanja z njo. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Šmit. Najlepša hvala, da ste nam razložili tukaj, zakaj gre v Evropski uniji. Uh, Seveda smo vsi enaki, vendar pa briham z države, kjer ni bilo obsojenih 53 politikov zaradi korupcije. Zanima me, kako neodvisni ste kaj ti del, dela v računski, računskem sodišču ni samo teoretično, da nekaj ta, kar tako načrtujete, ampak morate biti predani temu delu in morate biti neodvisni. Veliko vaših kolegov iz vaše stranke je bilo pravnomočno obsojenih zaradi korupcije in zanima me, kako vi lahko to zagovarjate, kako zelo neodvisni ste lahko in kako lahko opravljate ta položaj na neodvisen način. Gospa Köveši je bila moja najljubša kandidatka, zelo primerna za to mesto. Lahko zagotovite konstruktivno sodelovanje z njo. Najlepša hvala. Gospod Štefan, lahko odgovorite. Najlepša hvala. po izkušnjah v zasebnem podjetju sem postal tudi predsednik družbe, vendar pa sem to obdobje zaključil z doktoratom, ki predstavlja povzetek mojega dela. Sedaj pa vprašanje, zakaj kandidiram ta položaj? S tem položajem bi rad označil zaključek moje poklicne karijere in parlamentarnega dela v romunski upravi. Glede gospe Köveši, seveda lahko obljubim sodelovanje, vendar pa. Menim, da obstaja tudi obveza do sodelovanja. To sem tudi dokazal že v mojem delu kot poslanec, kajti ne glede na politično skupino, ne glede na to, katera stranka je bila na oblasti, sem opravljal svoje delo. To so priznali na desnici in na levici. Imenovali so me za strokovnjaka, ki lahko spostavi ravnovesje v eh, gospodarski politiki v Romuniji. Tako sem delo, delal vedno. Vedno sem znal sodelovati z vsemi političnimi sogovorniki. Sam menim, da političnih sovražnikov ni imamo politične sogovornike, ki pri, pač prihajajo različnih političnih skupin. Sam sem bil sogovornik vsem, ne glede na politično pripadnost. Kaj te s pravilnim finančnim upravljanjem in upravljanjem s finančnimi viri lahko premostime težave. Sam bom sodeloval z gospod Kveši, kaj ti menim, da potrebujemo takšno ustanovo, takšen organ na evropski ravni. Menim, da bo to zelo pozitivno za preprečevanje goljofij, za boj proti goljofijam in menim tudi, da takšna inštitucija zelo dobro deluje v nekaterih državah članicah. Tako bo poenostavljeno tudi delo Evropske komisije. S tem bomo poenostavili tudi postopke za uporabo javnih sredstev. Prepričan sem, da bomo veliko prispevali k večjemu zaupanju naših državljanov v Evropsko unijo. Najlepša hvala. Se opravičujem, da sem stvari pospešila, vendar pa se moramo držati zastavljenega časa. Najlepša hvala, da ste prišli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 zaradi tega, ker nimamo dovolj časa. Sedaj bomo nadaljevali. Welcome to our... Dobrodošla, kolegica z odbora za proračun, gospa Maletič. Izvolite, beseda je vaša. Prosim vas za vašo uvodno predstavitev. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani. Člani odbora KONT, gospe in gospodje, veliko čas in odgovornost je, da tukaj spregovorim pred vami kot kandidatka za mesto na računskem sodišču. Gre za inštitucijo, ki je partnerica pri doseganju naših najpomnejših ciljev, ne samo osnovnih za doseganje zakonitosti in skladnostni spravili, ampak zato, da damo čim večjo vrednost našega proračuna za evropske državljane. Sem zelo ponosen na to, da sem bila poslanka v tem eh, parlamentu. Sodelovala sem na več področjih, tudi na področju postopkov, poenostavitev postopkov za kohezijsko politiko, na področju priporočil za dejavnosti EIB, Evropskega semestra, prihodnosti Evrope, MFF in vseh poročil v zvezi z večletnim finančnim okoljem. Zelo sem hvaležna za te izkušnje z vsem kolegom, ki so bili vedno pripravljeni na sodelovanje sodelovanje z nami na izmenjavo znanja. Najlepša hvala. Preden sem postala poslanka v Evropskem parlamentu, sem 14 let delala na Hrvaškem ministrstvu za finance, kjer sem bila pristojna za izboljšanje proračunskih postopkov in za pripravo nove zakonodaje, kjer smo uvedli veliko novih. Um, pomembnih postopkov pri upravljanju s finančnimi sredstvi v javnem sektorju, kot je proračunska klasifikacija, vzpostavljenega sistema državnega zaklada, sprememba računovodskega sistema, uvedbo računovodstva na podlagi nastalih poslovnih dogodkov, tudi izboljšanje izvajanja izvrševanja proračuna. Nisem delala kot revizorka, vendar pa so bile finance in računovodstvo vedno moje najljubše področje. Imam magisteri na področju računovodstva, financ in revizij na Univerzi Zagreba in sem tudi certificirana revizorka. Imam tudi diplomo v Evropskem inštitutu za javne finance in računovodstvo. Moje Moja izobrazba je bila za ključnega pomena za oblikovanje finančnega sistema predpristopnih skladov. Dobila sem veliko akreditacij, revizij, opravila poročila na področju računovodskih dognanj. Odgovorna sem bila tudi za izvajanje v praksi našega izjave o zanesljivosti glede izvrševanja predpristopne pomoči in sredstev. To je bilo zelo pomembno področje za osveščanje ministrstv, agencij, direktorjev in drugega javnega sektorja glede eh, trdnih javnih financ in upravljanja s finančnimi sredstvi. To sem potem razširila na celoten javni nacionalni sistem. Od leta 2011 morajo vsi menedžeri v javnem sektorju na Hrvaškem imeti izkaz o odgovornosti in zanesljivosti in eh, da njihov sistem za notranji nadzor deluje pravilno in v skladu s pravili. Čeprav je delo v Evropskem parlamentu zelo zanimivo, polno izzivov in tudi ima določen pliv, sem zaradi moje izobrazbe izrazila in zanimanje za članstvo računskega sodišča. Prepričana sem, da bom s trdim delom in predanostjo lahko pozitivno prispevala k delu računskega sodišča. Evropa se sooča z več izzivi ki jim skušamo biti kos z evropskim proračunom. Migracije, obramba, varnost, stabilnost, podnebne spremembe, okoljski vidiki, brezposobnost mladih, krepitev konkurenčnosti, krepitev Evrope kot svetovnega akterja, raziskave, inovacije in tako dalje. Evropski proračun je zelo okrnjen v primerjavi z nacionalnimi proračuni in um, bruto nacionalnim dohodkom držav članic. Istočasno pa države članice niso pripravljene prispevati več v evropski proračun, zato da bi bili kos novim izzivom. Vsakdo si želi boljših rezultatov in več dodane vrednosti za isti denar. To predstavlja zelo velik izziv za vse nas. Zato je delo Eke v partnerstvu z odborom KONT izredno pomembno. Izboljšati je treba učinkovito smotrnost in varčnost evropskih programov in inštrumentov. Treba je doseči sinergijo med različnimi orodji, kot tudi z nacionalnimi proračuni. Moramo doseči boljše rezultate, ki bodo vidni in prepoznavni tudi za naše državljane, kar je nujno potrebno za to, da bomo dobili okrepljeno in bolj demokratično unijo, ki nas bo družila in ki bo ohranjala in gojila naše medsebojno zaupanje. Odločila sem se za članstvo v računskem sodišču, kjer bom prispevala k doseganju tem cilju. Skušala bom deliti moje poklicno znanje, moje izkušnje in ne bom sprejemala nobenih navodil strani vlade, ministrstv ali inštitucij. Delala bom v skladu z najboljšim interesom Evropske unije in ne bom opravljala dejavnosti, ki niso kompatibilne z nalogami in z dožnostmi članstva v računskem sodišču. Najlepša hvala, z veseljem odgovorim na naše vprašanje. Torej, besedo ima poročevalec. Izvolite, beseda je vaša. Right, spent, uh, hours... Ja, prvič sem takrat poslušal oziroma se seznanjal za hrvaškim jezikom. Ja, ker smo pod časovnim pritiskom, bom zastavil vprašanja zelo hitro. Eno je seveda bolj filozofske narave, ki ga lahko preskočite. In eh, čeprav pa bi si želel političnega odgovora, ker ste še vedno članica tega parlamenta. Imate namreč impresivno kariero v romunski eh, javni upravi. Joj, se upravičujem. Uh, eh, možgani mi malo zaostanejo. V hrvaški državni upravi sem hotel reči. Seveda samo zato, ker znamo. Torej, v hrvaški državni upravi. In eh, ko se vstopili eh, v stranko HDZ, kar naenkrat sprašal bi vas, ali zaradi tega, ker ste bili prepričani, da je vključen vstop v uh, neko politično stranko nekaj, kar je dobro za vašo državo. Ali pa ste se zato odločili, kot se pojavlja v mnogih eh, državah, eh, mnogih državah, da se talentirani javni eh, uslužbenci pravzaprav prisilijo v to, da se vključijo v stranke, ki so v vladi zato, ker so preveč učinkoviti. Rekli ste, da je Evropski parlament zanimiv in uh, izpolni izzivov, pa še vedno odhajate. Kakšen model bi po vaše bil boljši za, Lukse, za Evropo iz vidika Luksemburškega eh, računskega sodišča? Seveda imate eh, vse reference in specializirani ste za to, ampak eh, potem obstajajo še funkcije. Um, premijerske funkcije, namestniki premijeja in tako dalje. Torej ta evropska dilema, kaj naj Evrop, uh, Evropski parlament naredile, naj da prednost uh, profesionalnim kariernim državnim uradnikom ali politikom. In ne nazadnje, še težko izgovorim to, kar bom vprašal. Rekli ste, da ko ste bili odgovorni eh, na odgovornem položaju v Evrop, hrvaškem eh, političnem življenju, eh, se je zgodilo nekaj, kar se imenuje Agrokor. Kakšne informacije imate o tem podjetju in kako je bilo s tem podjetjem predno je šlo, kamor je šlo? Torej, se opravičujem še enkrat za tisto napako na začetku, še vedno. Dobro, najlepše hvala za zastavljene vprašanja. Kar se tiče mojega uh, političnega udestvovanja in uh, članstva v HDZ-ju, dejansko sem se odločila, ko sem zapustila eh, ministerstvo, uh, Eh, nisem bila uh, v politiki kot uh, državna uradnica. Potem pa me je uh, HDZ prosil, da se jim pridružim, da bi bila predsednica odbora, ki so ga ustanovili, ki se je ukvarjal z um, kohezijsko politiko in uh, evropskim financiranjem. Ker sem se v Ministrstvu za financo ravno s tem ukvarjala kot um, od, eh, odgovorna, bila sem tudi glavna oziroma namestnica pogojalca za 24. To poglavje, um, 32. poglavje in nekako sem čutila to željo, da podprem v tistem trenutku. Uh, najmočnejšo politično stranko v opoziciji, opoziciji da bi se razvil uh, bolje finančni sistem. Bila sem neke vrste watchdog in uh, sem želela svetovati parlamentarni stranki, kako naj uh, bolje upravlja in kako naj se bolje postavi v te pol evropski politiki. Uh, Pripravila sem najrazličnejše še analize, materijale, študije in vse to je bilo dobro sprejeto v hrvaški javnosti, tako eh, strokovno kot tudi politično. Tudi mene so sprejeli kot eh, političarko in mislim, da sem na ta način pripomogla k nadaljemu razvoju države moje, moj glavni namen je bil podpreti razvojne procese v državi. Potem pa še to vprašanje dilema med eh, politiki v računskem sodišču Evropske unije ali uh, profesionalni državni uradniki. Zdi se mi, da je najpomembnejše, da so tam ljudje, ki uh, se spoznajo in so pripravljeni trdo delati, da bi pripomogli k učinkovitosti računskega sodišča in da bo ta tudi dober partner Evropskega parlamenta. Zato se mi zdi tako še toliko pomembneje, uh, da uh, vsi, uh, ki prihajajo na Evropsko sodišče, imajo podporo Evropskega parlamenta. V osnovi pa gre za ljudi, za katere mislim, da morajo biti res strokovni na svojem področju in ki morajo biti pridni, pri tem pa ni pomembno, ali so profesionalni državni uradniki ali politiki. Kar pa se tiče Agrokorja, bi rekla naslednje. To je bilo zelo veliko podjetje na. Um, Hrvaškem z velikim regionalnim vplivom in čez čas je postal, uh, postal Agrokor um, eden glavnih akterjev v prehransko-živilski industriji. Uh, vodenje podjetja je dolgo časa potekalo dobro, potem se je pa v nekem trenutku um, začutilo, da je mogoče nekaj narobe. Leta 2012, 2013, 2014, ampak eh, takrat nisem bila v vladi in potem se je. So se različne inštitucije na Hrvaškem s tem ukvarjale, izvajale so preiskave, to je bila njihova naloga. Um, Sami so se odločali, eh, kako bodo preiskovali in kaj. In na koncu se je vse končalo z stečajem tega podjetja. Ja, kot kolegi za vama. <clears throat> Thank you, madam chair. Um... Hvala, gospa predsedujoča. Kolega Sarvama. Torej, spoštovana kolegica, gospa Maletič, kar direktno bom postavil svoje tri vprašanja. Prvič. Točno kako in isto vprašanje bom zastavil, kot sem ga prej romunskemu kandidatu. Kako natančno boste upravljali to situacijo, kjer so um, naprimer primeri um, um, korupcije. Um, v vaši državi um, in kako boste to povezali z svojim delom na računskem sodišču. Potem drugo vprašanje. Kaj bi bila vaša prioriteta, če bi postali članica Evropskega računskega sodišča, ki je, kot vemo, kolegi članov in vsak član dejansko vpliva na to, kako postavlja prioritete samo računsko sodišče pri svojem delu. Seveda skozi leta se to dogaja, torej lahko se na to vpliva že samim članstvom. Zato si želim izvedeti od vas, kako bi vi postavili prioritete um, razkrivanja podatkov v posameznih državah članicah, če bi sodišče ugotovilo, da te države eh, resno eh, kršijo pravila uporabe davkoplačevalskega denarja. In tretje ter zadnje vprašanje. Kakšno je dodano vrednost, mislite, da lahko prispevate k računskemu sodišču, če postanete njegova članica? Ja, presidenta. Sí, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa Maletič. Jasno je bilo povedano, da niste delali kot revizorka. Sprašujem se, glede na to, ker ste sodelovali v odboru za regionalni razvoj in v odboru za proračun, in to je seveda manjši očitek, da nikoli niste prišli v odbor za nadzor nad proračun. Zakaj vas to ni zanimalo? Glede na to, da smo veliko delali s regionalnimi sredstvi za regionalni razvoj v povezavi s Hrvaško. Veliko članov v odboru za proračun je tudi članov v odboru za nadzor nad proračun. Zakaj vas to nikoli ni zanimalo? Drugič, jasno ste dejali, da ne boste sprejeli nobenih navodil strani kakršnekoli inštitucije. vedno večkrat pa slišimo, da proračun Evropske unije je proračun, ki si prizadeva za doseganje ciljev in da se ga usklajuje s uh, politično strategijo. Veste, da je Evropska unija sprejela konvencijo iz Istanbula, ker predstavlja boj proti tragediji, proti kateri se borimo tukaj v Evropski uniji, vi pa se borite proti te konvenciji. V Evropski uniji je umrlo veliko žensk v rokah eh, svojih partnerjev oziroma najbližjih. Vi ste nasprotnica te konvencije, zato me skrbi, da bi spremali kakršnakoli navodila strani Vatikana na mesto od Evropske unije. Zanima me, kako se vi prizadevate za boj proti nasilju nad ženskami. So, thank you very much. First question from Mr. Sarvama. Preti vprašanje gospoda Sarvama, kar se tiče korupcije in če bi eh, član hrvaške vlade vanjo bil eh, vključen, če bi tak primer raziskovalo sodišče, v bistvu bi bila še bolj zagnana kot v drugih primerih. Dejansko eh, imam ničelno toleranco do goljufi in korupcije, po moje eh, so to zadeve, ki popolnoma uničijo neko družbo in možnost za eh, rast gospodarstva, izgublja se na ta način konkurenčnost. In v takem primeru, v takem slučaju, pa kot tudi v drugih primerih, bi to sporočila Olafu, kajti sodišče ima uh, memorandum o razumevanju podpisan z Olafu in o takih primerih goljufij in korupcij, za katere izvemo pri svojem delu, smo dolžni Olafu poročati v skladu s tem protokolom. Kar zadeva prioritete, kaj bi prioritizirala kot članica uh, sodišča, um, če bi prišlo do Uh, ugotovitve, da države članice kršijo pravila če bi sodišče tako ugotovilo. V takem primeru seveda bi bilo treba uvesti dodaten nadzor nad tako državo skupaj z Evropsko komisijo, ki po mojem mnenju bi morala se v to delo, ta nadzor bolje vključiti in eh, skupaj z državo, zadevno državo članico vzpostaviti tak sistem, da bi se lahko tako državo še naprej uh, ustrezno financiralo, kajti brez zaupanja uh, v državo, da se bo uh, držala pravil, je treba financiranje ustaviti. Ampak to je uh, neka. Uh, naloga, ki jo za svojimi revizorji mora izvesti komisija, mora postaviti vse elemente nadzornega sistema in na osnovi tega se potem lahko vključi za svojimi priporočili tudi računsko sodišče in poda svoje globje uvide v to državo. Eh, do, kakšno dodano vrednost bi dala? Um, gre za moje izkušnje. Uh, postavljanja eh, finančnega nadzora in upravljanja v javnem sektorju na Hrvaškem in tudi eh, proračunskih procesov. Eh, pa seveda dodala bi tudi svoje izkušnje iz Evropskega parlamenta, kjer sem z vsemi vami sodelovala pri mnogih dosjejih o kohezijski politiki, gospodarski in monetarni politiki in res sem zato hvaležna in zadovoljna. Gospa Laja Sender, glede vaših vprašanj. Prvo vprašanje, eh, zakaj nisem bila v odboru KOMT? Eh, torej, želela sem si to, to bi mi bilo všeč, vendar bila sem članica v odboru EKON in v odboru regiji, v odboru eh, za proračun in zaradi vsega tega prekrivanja sem se odločila, da formalno ne bom postala članica tega odbora, sem pa vse čas m, mm, nekako spremljala, kaj se dogaja, kaj obravnavate, kaj je na dnevnem redu. Vključevala sem se preko svojih eh, asistentov v delo eh, in razprave tega odbora. Eh, in včasih sem celo, ko sem imela priložnost, ko sem se lahko udeležila vaših sestankov, sem tudi prišla potem pa politična strategija in eh, zahteve, na katerih naj temelji proračun, to je drugo vprašanje. Gre za pogoje, izpolnjevanje pogojev iz proračuna. Nekateri so že vključeni, kot je makroekonomsko pogojevanje, vladavina prava, sedaj so tukaj nove uredbe. Dejansko o tem uh, stalno govorimo in poskušala bom tukaj najti najboljšo pot in najboljši pristop. Zadnje vprašanje pa se uh, navezuje na Istanbulsko konvencijo in dejstvo, da sem bila proti njej. V osnovi na Hrvaškem mislim, da javno nismo dovolj globoko o tem razpravljali z vsemi deli družbe, namreč o posameznih deli um, istambulske konvencije. Jaz sem popolnoma proti kakršnemu koli nasilju, nasilju proti ženskam in po moje bi morali z zakonodajo marsikaj narediti, um, tudi institucionalno, zato da okrepimo boj proti nasilju v družinah in boj proti nasilju nad ženskami. Vendar v primeru Istanbulske konvencije v Hrvaškem je v javnosti eh, potekala razprava o spolu in kako se, ta, eh, kako se spol v skladu s to konvencijo priznava. Postavljala sem le eno vprašanje, kako to, da v Istanbulski konvenciji nismo sprejeli eh, mednarodne uveljavljene definicije spola, ampak imamo v Istanbulski konvenciji drugačno definicijo kot ta, ki je mednarodna priznana. Odgovora na to nisem dobila, kakorkoli že. Eh, ravno zaradi tega eh, pomankanja razprave v javnosti sem bila proti ni bilo razprave na to temo dovolj, ker um, po moje um, se večina družbe zaveda, da potrebujemo istobolsko konvencijo, če želimo zmanjšati nasilje nad ženskami, vendar glavno vprašanje je, ali smo v tistem trenutku imeli prave klauzule in ali smo imeli prave inštitucije, ne le na Hrvaškem, ampak v vseh um, državah članicah, ki se lahko borijo uh, proti um, nasilju nad ženskami. Ja. Kot, uh, Eh, Katoličanka naj samo zagotovim, da je papež dejansko proti nasilju. In zdaj na minuto, gospa Šmit. Hvala lepa. Vesela sem, da ste eh, upoštevali mnenja parlamenta. Imam pa eno vprašanje. govorimo o tem, da mora biti delo v računskem sodišču opravljeno objektivno in neodvisno. Tudi vi imate tako rekoč politično preteklost. In vedno, ko se pojavi takšna situacija, se sprašujemo o neodvisnosti. Dejali ste, da boste neodvisni tudi, če bo šlo za nekoga iz vaše vlade, da boste delali objektivno, ampak čisto konkretno me zanima, kako neodvisni boste. Zanima me, ali dejansko menite, da boste lahko objektivni in neodvisni od svoje stranke. Gospod Salafranka, izvolite. Gracias, señora presidenta. Eh... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa Maletič, vaš življenjepis sem si ogledal, veliko tis ste naredili name. Z vašimi 14-letnimi izkušnjami na Ministrstvu za finance bili ste tudi dejavni na področju boja za zaščit, zaščito finančnih interesov Evropske unije. Bili ste tudi učinkoviti pri svojem delu, ne samo poslanka, ki je dela na tem področju. Kakšen je kodeks eh, ravnanja članov računskega sodišča? Ste za to, da boste izpolnili ta pravila? Menite, da bi član računskega sodišča moral izvajati svoje delo neoporečno? Sam menim, da ja, da je tako, vendar pa me zanima, če boste resnično delovali v skladu s tem kodeksom. Hvala. Malce časa še imamo, zato dobi besedo nekdo, ki ni član odbora. Izvolite. Pozdravljeni, kolegice in kolegi, gospod Pavel ima besedo. Hvala za odgovore na vprašanje. Odgovoril, eh, oziroma prebral sem vaše odgovore. ampak zaenkrat jih ni mogoče najti na parlamentni spletni strani. Nekaj pa me vseeno zanima, trenutno ste poslanka in članica ELS. Imam pa eno vprašanje za vas. Morda poznate primer Hipo Alpe Adria. Veliko denarja je izginilo, zanima me, kaj lahko poveste o tem dosjeju in tudi v primeru druge banke z Nizozemske ali iz Nemčije eh, je šlo za pranje denarja. Zanima me, kaj lahko poveste o tem, kajti krivci niso v zaporu, plačali so neko kazen, ampak so še vedno svobodni. Zanima me, kaj lahko poveste o tem. Gospa Grepini, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo sem zadovoljna, da gre za žensko tokrat. Veliko govorimo o enakosti spolov. Veliko kolegic in kolegov, ki vam je zastavilo vprašanje, vam je zastavilo enako vprašanje kot prejšnjemu kandidatu, to je zelo pomembno. Vi Imate politično preteklost kot prejšnjih kandidat, kajti dobro vemo, da se vlade v demokratičnih državah oblikujejo na osnovi demokratičnih volitev. Odgovori na vaše vprašanje. Na 18. vprašanje niste odgovorili zadovoljivo. Zanima me, ali bi lahko parlamentu posredovali ustrezne podatke. Zanima me, kako boste izboljšali delovanje računskega sodišča, kako bi nadalje razvili poročanje računskega sodišča, kakšne reforme imate v mislih. In zanima me, kako nameravate sodelovati z drugimi člani računskega sodišča. Izvolite, gospod Maletič. Najlepša hvala za vprašanje. Glede neodvisnosti bi rekla, še posebej upoštevaje dejstvo, da sem ta hip članica politične stranke in kako bom potem eh, neodvisno in objektivno lahko delovala. Eh, gotovo bom kot eh, članica računskega sodišča, če bom izbrana, eh, se povsem zanašala na svoje strokovno znanje, analize in vse, kar bomo v skupaj z drugimi na računskem sodišču uh, sklenili. Ne bom uh, se pustila vplivati in sprejemala uh, navodil ali nasvetov kakršnekoli politične stranke ali vlade. V računskem sodišču namreč obstajajo postopki, ki članom prepovedujejo, da bi se zanašali na druge vire mi eh, pri svojih eh, ugotovitvah eh, nismo sami, tudi drugi člani so vključeni in lahko, ehm, če ugotovijo, da nekaj ni narejeno povsem neodvisno, lahko posredujo, da se to spremeni. Jaz bom poskusila in v bistvu vam zagotavljam, da bom se vedno in v vsakem primeru zanašala na svoje strokovno znanje in sposobnosti v tem poklicu. Potem pa glede eh, kodeksa ravnanja. Seveda sem povsem pripravljena ravnati v skladu s tem kodeksom. Zagotavljam vam, da delo v Evropskem parlamentu, ki sem ga do sedaj opravljala, je res odlična izkušnja, ki, je, ki se eh, za. Eh, pravem smislu povezuje z vsem, kar bom potrebovala za na delo na računskem sodišču. Mi smo pravi partneri in skupaj lahko um, dosežemo dodane vrednosti in zagotovimo uh, Eh, vrednost za denar za naše državljane, kar je seveda glavni cilj. Ne bom sedaj najem naštevala vseh politik, ampak o tem smo ogromno govorili v Evropskem parlamentu in na osnovi teh razprav tukaj sem pridobila dodatno znanje in izkušnje. In zato imam sedaj tega več kot pa. Uh, Predno sem bila članica Evropskega parlamenta in to mi bo pomagalo pri delu na računskem sodišču. Ja, potem je bilo še vprašanje glede dejstva, da sem članica Evropskega parlamenta in tudi članica Evropske ljudske stranke, torej politično gledana, ampak um, iz teh funkcij bom odstopila, sem tudi na Hrvaškem podpredsednica stranke, tudi to uh, funkcijo bom. Uh, vrnila, torej eh, v skladu z pravili ne smem imeti nobene funkcije, ki vpliva na odločanje v katerikoli politični stranki. Torej odstopila bom z vseh funkcij in to ne bo vplivalo na moje odločanje. Seveda, po druge strani bom delovala popolnoma neodvisno in nihče od zunaj ne bo mogel vplivati na moje delo na Evropskem računskem sodišču. Potem pa glede teh posameznih primerov namene upranja denarja. Pripričana sem, da lahko uh, skupaj izboljšamo postopke in um, procese na nacionalni in evropski ravni, ampak moramo to početi na evropski ravni, skupaj se boriti pod vsem oblikam pranja denarja, goljufi in um, korupciji, kajte le na ta način eh, se lahko razvije konkurenčnost Evrope v svetu. Ja, pa še. Um, gospa Grapini me je prosila, da nekoliko bolje odgovorim na 18. vprašanje, ki zadeva. Um, razvoj poročanja sodišča parlamentu in kako se to povezuje z podatki, ki jih zagotavljajo države članice in Evropska komisija. Kot članica odbora ECON se zares eh, zavedam potrebe po natančnih, točnih in kvalitetnih informacijah od držav članic. Um, Kajti, če te niso prave kvalitete, lahko pridemo do napačnih zaključkov. Na Evropskem um, računskem sodišču moramo ocenjevati kakovost eh, podatkov, ki jih zagotavlja tako komisija, kot tiste, ki jih komisija zbira v držav članic. V posameznih primerjih eh, vidimo, kako se lahko pri določenih politikah izboljša zbiranje podatkov. Danes živimo v digitaliziranem svetu in eh, dejansko lahko eh, te elektronske sisteme še bolje izrabimo ehm, in omogočimo takojšen vnos podatkov iz virov, kjer nastajajo, eh, tako da se ehm, ti eh, sistemi hranijo iz držav članic in so v bistvu eh, podatki dostopni v realnem času ter postanejo tako na voljo tako Evropskemu parlamentu kot eh, sodišču, eh, računskemu sodišču. Oddam. Hvala lepa. Vaše javne predstavitve je s tem konec. Hvala. Zdaj pa bomo glasovali. Javnega dela seje je konec. Ob sedmih bomo imeli koktejl tukaj pred dvorano. Vsi ste vabljeni, da z nami spijete kozarček. Ampak tisti, ki ne boste sodelovali na glasovanju, tisti, ki niste polnopravni ali nadomestni člani ali svetovalci, da zapustite dvorano. Torej, ostanejo lahko polnopravni člani, namestni člani in svetovalci. Drugi pa lepo prosim, da zapustite dvorano. Zdaj bomo zasedali za zaprtimi vrati. Ja, genau. Dankeschön. Darf ich